Gruziji. V imenu Evropske komisije bo besedo prevzel gospod Stiljanides. Prosim, beseda je vaša. Gospod predsednik, dragi kolegi, drage kolegice, spoštovane poslanke in poslanci, Evropska unija je zavezana, da nadaljuje prizadevanja za Eh, pred, eh, družitveni eh, sporazum z Gruzijo. Visoka predstavnica je bila eh, 10. novembra v Gruziji. Imeli smo tudi drugi pridružitveni svet eh, 16. novembra v Bruslju in eh, kolega komisar Han bo v Tbilisiju jutri in eh, še naprej bomo angažirani na visoki ravni in skoraj da tedensko. E, pridružitveni svet EU Gruzija pregleduje napredek pri implementaciji e, pridružitvenega sporazuma EU Gruzija, ki je bil e, podpisan junija lani. Pregleduje tudi odprte izzive. Glede napredka pa lahko rečem, da pozdravljamo eh, dobro izvajanje eh, prostotrgovinskega sporazuma. Povečal se je gruzijski izvoz v Evropsko unijo. Priblažujejo se zakoni evropskim standardom s primerno hitrostjo in podjetjem v Gruziji je seveda treba razložiti delovanje eh, prostotrgovinskega sporazuma in prednosti, ki izhajajo iz tega. Sedaj pa k izzivom. Treba je eh, zagotoviti mirno in spoštljivo politično okolje, ukrepom, ki nasprotujejo temu, se moramo seveda izogibati. V vseh naših kontaktih smo izpostavljali, da je treba ohranjati eh, napredovanje na področju eh, demokracije, zlasti tudi pri eh, parlamentarnih volitvah naslednje leto. In mi pričakujemo spoštovanje neodvisnosti institucij. E, v mislih imam seveda tudi e, ustavno sodišče. Institucije zagotavljajo demokracijo, pravno državo in tudi spoštovanje človekovih pravic v Gruziji. E, pred naslednjim predvolilnim bojem velja da eh, podpiramo odprte volitve, ki bodo priznane kot legitimne. Eh, pomembna je svoboda medijev in eh, opozicijske stranke morajo imeti ustrezen dostop do medijev. Mi cenimo tudi napredek Gruzije pri izvajanju sodnih reform. Neodvisnost sodstva je pravzaprav srčika našega povezovanja. E, Evropska unija ne presoja posameznih primerov na sodišču, temveč samo gleda, ali se spoštujejo naša načela. E, in s tem seveda tudi e, pregledujemo pomembne sodne procese, eh, In eh, zlasti nas zanimajo seveda eh, sodni procesi zoper politične aktiviste in preiskovalni zapor in podobno. Seveda pomagamo tudi pri reformah sodstva, gre za eh, zagotavljanje eh, vladavine prava in krepitev eh, neodvisnosti sodstva, pridružitveni svet in Mogherinjeva in Han sta pozdravila napredek v smeri vizumske liberalizacije. Mnogi meniki so že izpolnjeni, ta prizadevanja je treba še nadaljevati. In v tem trenutku ne vemo, kakšna bo dokončna odločitev. Mi vidimo pozitivne plati procesa pred nami. Potem pa Abhazija in Južna Osetija eh, sta eh, eh, bila tudi predmet pogovora podpredsednica Mogherini in komisar Han sta eh, izjavila podporo teritorijalni neodvisnosti Gruzije znotraj mednarodno priznanih meja. Evropska unija je še naprej zavezana miru in e, stabilnosti e, pri reševanju sporov in mi ohranjamo svojo politiko v Gruziji. Posebni eh, predstavnik za kaukaško regijo in eh, e-, misija EU za spremljanje so prepoznavni elementi naše zaveze. Evropska unija tudi ceni, da podpira Gruzija evropske misije v Srednji Afriki, v Maliju in svetovalno misijo v Ukrajini. Najlepša hvala za vašo pozornost in veselim se vaših mnenj pri tej pomembni temi. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa dobijo besedo predstavniki političnih skupin. Prvi za Evropsko ljudsko stranko, gospod Jaroslav Štitina. Jaromir Štitina, dve minuti. Hvala, eh, gospod eh, predsedujoči, gospe in gospodje. Začel bom s preteklostjo. Bil sem v Gruziji in sem tam videl dve revoluciji, ki ste strmoglavili um, dva režima, Ševernacija in Ganca Huge. In zato um, cenim, da je zadnja zamenjava vlade temeljila na demokratičnih volitvah in da je. Gruzija se otrisla tega eh, sovjetskega bremena um, zaključitev tega procesa bo prav gotovo zahtevna. Um, zadnji poskus, da bi um, se spomnili in komemorirali eh, Stalina, to uh, seveda kaže na težavnost tega procesa. Potem seveda tudi kriminalizacija bivših politikov je uh, breme preteklosti. Videli smo to pred nekaj dnevi. Stalin je Eh, oziroma eh, je eh, gospoda Štakašvilija so tudi primerjali z ministri tu v Evropski uniji. Potem nesprejemljivi dogodki na področju pluralnosti medijev in tako naprej. Torej, pluralnost izraža je temeljna pravica pred sedmimi leti je nek novinar napisal um, zgodbo o gospodu Šikašviliju. Mislimo, da je uh, stranka, ki je, ko je ustanovil, pravzaprav smišna, da pa ni nevarna. Ampak nekateri menijo, da to lahko škodi državi. Decembra eh, smo eh, torej sprejeli ta pridružitveni sporazum z Gruzijo. To temeli seveda na eh, pravni državi, na spoštovanju človekovih pravic in svoboščin. Želim eh, Gruziji veliko poguma, da bi vse to dosegli. Potrebujemo konsolidirano Gruzijo. Hvala. Sedaj pa za skupino SND gospod Viktor Boštinaru, dve, dve minuti, prosim, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Uh, Pregled evropske sosedske politike je bil predstavljen prejšnji teden. Gre za revitalizacijo um, um, odnosov sosedi in zato moramo tudi vzhodnemu partnerstvu dati nov zagon oziroma moramo uporabiti diferenciran pristop glede na to, kako države same želijo razvijati odnose z EU. In Gruzija je med pionirji in moramo upoštevati pomen Gruzije za nas in tudi pomen pomagati državi in prebivalstvu, ki je pokazalo proevropski pristop. Gruzija je zelo pomemben partner v območju Črnega morja in ž, tudi um, lahko zaupamo temu partnerju v današnjem dramata, dramatičnem kontekstu. In Gruzija je tudi um, bistveno napredovala pri reformah, tudi v okviru liberalizacije vizumov in ustriznega akcijskega načrta. Upam, da bo naslednjo poročilo o napredku um, pokazalo vse te napredke in da bodo gruzijski uh, prebivalci dobili ta sistem um, vizumskih olajšav. Evropa mora seveda ponuditi pomoč pri procesu reform, vendar moramo eh, tudi eh, videti, da ima Gruzija pravico do svoje neodvisnosti in proces destabilizacije je Rusija začela 2008 in nadaljevala s podpisom Um, um, pogodb z um, Abhazijo in Južno Osetijo, ki ste se ločili od Gruzije. Gruzija mora um, okrepiti notranjo stabilnost. Um, vse stranke morajo podpirati uh, reforme in tudi predvolilna kampanja mora biti prevična. In ILS e pozivam, da naj politično ne izkoriščajo primera Gruzije. Tako ne bomo pomagali Gruziji, temveč nasprotnikom Gruzije. Hvala lepa. Hvala. Eh, gospod eh, Bostinaru. Sedaj pa dobi besedo gospa. Gospa Fotiga. Eh, gospod predsedujoči, gospod komisar. Eh, Ilegalna okupacija Krima je eh, povzročila velike bojazni v Gruziji in zato se je to državo treba bolj povezati tudi v varnostne strukture. Gruzija sodeluje pri sistemu hitrega odziva NATO in je zelo aktivna v naših prizadevanjih CSDP, tako kot je povedal eh, komisar v Maliju, v Srednjeafriški republiki in v Ukrajini. Želim eh, pohvaliti te, ta prizadevanja, vendar eh, so tudi manj pozitivni rezultati gruzijske politike in želim omeniti eh, predvsem eh, svobodo izražanja. In primer Hostavitijo jaz sem dolgoletni prijatelj Gruzije in vidim, da prihaja do sprememb in uh, želim omeniti tudi, da so uh, vodje opozicije v zaporu v Tbilisiju. In zato računam na večje spremembe na teh področjih in sem za liberalizacijo vizumov. In sicer sem odločno za to. Hvala. Hvala. Sedaj pa za skupino Alde. Gospod Javier Anart, dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Sem prijatelj Gruzije in gruzijskega naroda, zato uh, bom uh, čisto iskren. Eh, če, imaš, če mišamo trgovinske posle in politiko zmagajo, uh, trgovinski posli in to sedaj doživljamo. Gospodarski interesi so v ospredju, on je 153. Eh, na seznamu Forba najbogatejših eh, ljudi na svetu. Torej, velik del bruto družbenega proizvoda Gruzije je v rokah tega človeka in on je še vedno predsednik te države in v kratkem mandatu, v svojem kratkem mandatu, je odpustil že sedem eh, ministrov in enega predsednika vlade. On nadzira ključne položaje v državi in to je obžalovanja vredno, eh, kajti gre torej, kot rečeno, za poslovne in trgovinske interese. Eh, tega predsednika vlade. Če ni gospodarske neodvisnosti, tudi ni pravne neodvisnosti. Naprimer, televizijski kanal Rostavi. Želim povedati gruzijskim prijateljem, da bo sedaj sledila preizkušnja. In sicer ali bodo delovali v smislu pravne države, vemo, da je v Gruziji prišlo do napredka v zadnjem času, vendar manjka, manjka še nekaj temeljnih zadev, e, e, virodostojnost pravosodnega sistema in svoboda tiska. Oboje je treba še naprej razvidati. In če mi e, želimo nastopati kot posredniki, ne moremo ravnati tako, kot je eh, bilo v preteklosti. V Ukrajini, pa tudi v Moldovi. In ne moremo jim reči, da naj postanejo del vojaškega zavezništva in potem eh, in da jim ponudimo pomoč. To bi bilo noro. Ravnovesje v Gruziji je zelo um, krhko in če jim ponujamo tako eh, sodelovanje, moramo biti zelo previdni, kajti ne smemo postiti na cedilu te države, ki si prizadeva za mir. Sedaj pa za GUE NGL Miroslav Ransdorf, minuto in pol prosim. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Gruzija ima eh, porušeno infrastrukturo, industrija je porušena. Eh, samo 18 odstotkov BDP-ja eh, ima v regiji Kaukazija. Eh, to pa je ključna država za stabilizacijo te regije. Ima velik energetski potencial, izvaža eh, elektriko in to je največja eh, dobrina, ki jo izvaša več kot eh, vina. In vemo, da je skrajni čas, da sprejmemo neke vrste maršalov načrt za kaukaško regijo. To bi odprlo pot k spravi v tej regiji in tudi k spravi s preteklostjo. V preteklosti je bilo veliko oseb, če črvače, če kašvili in drugi, in danes je tam veliko bede eh, in kar zadeva kulturo, eh, so ti države eh, zelo tesno povezane med sabo. Ti države imajo velik potencial, ki ga je treba razvijati naprej. In obstaja priložnost, da dokažemo, da doluje naše um, vzhodno sosedstvo. Um, pri Ukrajini in Moldovi smo malo odpovedali. E, torej, e, temu nismo e, kos in zato moramo postati bolj aktivni v kavkaški regiji in ne zadostujejo samo lepe besede. Hvala, gospod Ransdorf. Gospod Ransdorf, ali sprejmate modri karton gospoda Jostrevičisa? Yes. Gospod Jastrebičis. Ja, sprejemam modri karton. Eh, Gospod eh, predsedujoči, eh, hvala, da ste pripravljeni odgovoriti na moje vprašanje. Strinjam se, da potrebuje eh, to, ta država zdravo gospodarstvo. Jaz sem prijatelj te države, želimo veliko uspeha, ampak eh, eh, V Gruziji so postavili sedem novih spomenikov za Stalina v zadnjih letih in to je bil zločinec, eh, ki je zakrivil um, kazniva dejanja proti človeštvu. Um, Tam, no, torej, jaz imam tak eh, spomenik stali na sabo eh, oziroma eh, sliko tega in to sem zdaj raztrgal in to sem hotel povedati, da odločno protestiram proti temu. Gospod Ransdorf, ali želite odgovoriti? Je otaska. No, moje mnenje je, da je to vprašanje primerno za to razpravo. Nisem rekel, da je eh, moj politični vzornik eh, Stalina Liberija. Sakašvili je rekel, da sta to dva primera, ki bi ima morali slediti. Moja država je, je morala v času Stalina spremeniti smer svojega razvoja po drugi svetovni vojni. Ampak tu gre za nekaj drugega. Mislim, da gre E, tu za vprašanje, s katerim bi se morali ukvarjati zgodovinarji, ne pa parlamentarci. Ali sprejemate še en modri karton od gospoda Polčaka? Gospod Polčak, prosim. Najlepša hvala, da ste sprejeli eh, modri karton. Tudi sam bi se želel navezati na to, kar ste prej povedali. Imam vprašanje za vas v zvezi z Maršalovim eh, planom za Gruzijo. Ali Gruzija oziroma Kaukaz ne bi zavrnila takšnega Maršalovega plana, tako eh, kot se je to zgodilo na Čehoslovaškem? No, kar zadeva Maršalo načrt, eh, ki je bil sprejet leta 1945. Takrat je bila situacija eh, dosti bolj zapletena. Eh, cel kontekst je bil zelo eh, politiziran. 1947. leta je Češka trpela tudi zaradi zelo hude suše. Takrat je prišlo do pomankanja hrane in samo dve državi sta ponudili, da bosta eh, Češko-Slovaški pomagali z dostavami pšenice. Eh, vendar pa sta ti ponudbi bili spremljani s pogoji. In edina država, ki ni pogoje, pogojevala Sedaj pa v imenu zelenih. Gospa Heidi Hautala, minuto in pol, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kljub eh, vsem pomakljivostim in pa izzivom v Gruziji menim, da je to ena država vzhodnega partnerstva, ki je dokazala, da je zelo privržena evropski prihodnosti. Pred petimi leti eh, sama ne bi, bilo, sama ne bi bila eh, verjela, da bo nekega dne ta država lahko poslala, postala članica Evropske unije. Sedaj je ta trenutek sicer še zelo daleč, ampak vseeno država se zelo trudi in podpirati moramo njeno evropsko usmeritev. Vemo, da je prisotna še vedno dolga senca eh, Rusije, ta senca je v vseh državah vzhodnega partnerstva. V primerjavi s prejšnjimi režimi pa menim, da so se tokrat reforme nadaljevale, da so bili doseženi tudi rezultati. Kljub določenim pomakljivostim se je reforma pravosodnega sistema nadaljevala in eh, moramo pokazati, da je za nas svoboda medijev zelo pomembna, da bomo na tem ustrajali in da je za nas pomembna tudi neodvisnost sodstva. Eh, upamo in imamo tudi pozitivne signale, saj je ustavno sodišče v zadnjem času precejš, eh, pokazalo precejšno neodvisnost do političnih pritiskov in to moramo podpirati. Mislim, da je pred nami velika naloga, podpreti moramo Gruzijo in druge države vzhodnega partnerstva, tako da bodo nekoč postale eh, članice naše skupnosti. Hvala lepa. Hvala, gospa Hautala. V imenu skupine EF, gospod Ranek Schaffhauser, minuto in pol. Kolegice in kolegi, eh, predstavnik komisarke, ne, ne, moj pogled je nekoliko bolj geopolitični. Prehajamo oziroma prešli smo iz unipolarnega sveta, kjer je bila vodilna Amerika, v bipolarni svet. Danes je Kitajska druga gospodarska velesila. Eh, in da bi ostali na vodilnem mestu, morajo Združene države Amerike imeti Evropo. In zlasti ZDA potrebujejo razdeljeno Evropo. Želijo, da imamo dve Evropi, in da ne bi imeli eh, multipolarnega sveta in evrazijskega zavezništva. Vsa politika Evropske komisije, eh, sedaj vam govori nekdo, ki je iz Alzacije, to je taj, ta politika bi morala groditi mostove med dvema kulturama, če bi bila res evropejska. Eh, nemška kultura in francoska kultura sta omogočili Evropo. Mislim pa, da bi morali graditi mostove tudi z drugimi vzhodnimi kulturami, zlasti z Rusijo. Tako bi lahko nastala ta multipolarna skupnost. Ampak to zavračate. Želite, da bi vse države, naj bo to Srbija, Moldova, Gruzija, naj bo to Ukrajina, da vse te države odločajo za to, da sprejmejo politiko, ki bi bila v nasprotju z, eh, z interesi Evrope. V bistvu izdajate Evropo in zato vam bodo sodili. Hvala eh, lepa. Gospod Gorgios, Eptidijus, minuto prosim. Najlepša hvala. Za Evropsko unijo je Gruzija med eh, pionirkami v politiki vzhodnega sosedstva in želeli bi tudi, da pride do konca, do konca konfliktov. Zato potrebujemo dobro, premišljeno politiko, ki ne bo v nasprotju z interesi Rusije. Rusija je strateška partnerica za Evropsko unijo. To je realnost. In ta re, realnost je nastala v sedanjem času, ko potrebujemo Rusijo, z njo moramo sodelovati, zato da se lahko bolj učinkovito borimo proti ICIS-u. Mislimo, da potrebujemo odkrit eh, m, pogovor tudi z Rusijo, ampak trenutne okoliščine sedaj omogočajo takšn, takšno približanje. Eh, In če želimo, da bi se Gruzija demokratizirala in če dosežemo, da se bo, bomo s tem pripomogli k boljši Evropi. V preteklosti so bile narejene določene napake eh, storjene, zaradi teh je prišlo tudi do tragičnih dogodkov v Parizu in mislim, da bi morali eh, realistično razmišljati in se tako izogniti. Eh, izogniti Eh, podobni tragedija. Mihajl Galar, dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo sem eh, zadovoljen, da še vedno lahko eh, sedite pred evropsko zastavo. Mislim, da bi vaš premijer se moral zgledovati pod, eh, po vas. Eh, Gruzija je država, ki z Evropo sodeluje. Želeli bi, da bi bili pridruženi tudi gospodarskemu območju, tako bi nastalo območje stabilnosti okoli Evrope. Ampak vključevanje Gruzije pa pomeni tudi izpolnjevanje določenih pogojev, kot je uvajanje dr pravne države, eh, svoboda medijev in podobno. Eh, Gruzici podpirajo reforme in modernizacijo. Eh, politiki so sedaj eh, nekoliko bolj pozorni sicer, Um, sam nisem gruzijec, ampak vseeno je politika nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno. In uh, napak je, eh, če se politiki izčrpujejo v svojem lastnem boju. Eh, politiki morajo odigrati svojo vlogo, svojo pravo vlogo, zagotoviti je treba pluralizo medijev. Politiki eh, pričakujejo sicer določeno, eh, določeno stabilizacijo. Ne bi pa želeli, da bi se velika soseda Rusija preveč umešavala v njihove zadeve. Potrebna je večja povezanost, vendar moramo imeti pred očmi širšo sliko. Hvala lepa. Hvala lepa. Všeč mi je vas eh, smisel za humor, malo zamudo sicer. Gospod Andrej Mamkins. Prosim. Uh, Najlepša hvala, ekscelence, kolegice in kolegi. Letos praznujemo 23. obletnico vzpostavitve uradnih diplomatskih vezi med Evropsko unijo in Republiko Gruzijo. Naši vzajemni odnosi so bili vedno usmirjeni k neposrednemu partnerstvu. Eh, lani je bil podpisan pridružitveni sporazum za Gruzijo, Ta vključuje tudi uh, eh, prosto trgovinsko območje, ki naj bi prispevalo k razvoju industrije in trgovine in tako uh, naj bi pripomogli k hitrejšemu razvoju Gruzije. Napredek pri liberalizaciji vizumov uh, bi lahko pospešili. Uh, Eh, Gruzija je kar nekaj naredila pri izvajanju posebni, potrebnih reform. Mogoče so naredili celo več kot Ukrajina in Moldova, vendar pa eh, lažjega postopka za pridobitev vizumov še ni. Potem je tu še eh, urad za boj proti eh, korupciji, organiziranemu kriminalu in pranju denarja in za eh, svoboščine. Prav prav tako imamo tudi novo zakonodajo za državne uslužbence. Vse to kaže, da je Gruzija več kot pripravljena za uspešno končanje tega dialoga. Kolegice in kolegi, ta država razvija eh, svoje odnose z EU, poleg tega pa deluje tudi kot regionalni akter. Eh, spoštuje eh, tudi moderne demokratične vrednote in kulturo tu je pomembna zlasti vloga eh, pravoslavne crkve eh, in Ilija drug, eh, drugega. Vse to predstavlja Gruzijo danes. In seveda sem nekdo, ki, me, eh, ki sem zainteresiran za močnejše povezave z Gruzijo. In če je eh, katera od sosed tista, s katerimi bi bilo treba razviti tesnejše vezi, je to prav Republika Gruzija. Hvala eh, lepa. Sedaj eh, kolega Sajat Karim, eno minuto. Led... Ravno kar sem v imenu tega parlamenta vodil prvo, eh, prvi sestanek Eh, za delegacijo tega parlamenta, za našimi sogovorniki iz Gruzije. In zato bi se najprej želel zahvaliti eh, sopredsedujočemu in sogovornikom iz Gruzije. Prav tako se želim zahvaliti vsem kolegom za vse, kar so naredili v tej skupini in ki so bili prisotni v času trajanja sestankov v Gruziji. Ta eh, misija je predstavljala kar precej izzivov. Mislim pa, da smo dosegli vsaj eno stvar in to je, da so naši odnosi sedaj Eh, izven eh, medpartijskih odnosov, pogovarjamo se na ravni parlamentov in tako bomo lahko v tej luči pripravili tudi bodoče resolucije. Komisiji se zahvaljujem za poročilo o DCFTI in o pridružitvenem sporazumu. Naslednji korak mora seveda biti korak, ki bo prinesel lažje postopke pri dobivanju vizumov. E, Gruzici sanjajo o tem, e, saj na kratki roz tu je še eh, ruski eh, vidik in eh, ta, poslati je treba močan e, signal tudi ljudem iz sosedje in iz e, Kaukaza. Približujejo se volitve, te bodo k malo in zato je bistveno, da Gruzija pokaže, da je privržena spoštovanju evropskih vrednot in to bojo najbolje pokazali tako, da bodo zagotovili svobodo medijev. Hvala. Najlepša hvala gospod Karim. Sedaj dajem besedo gospodu Tamašu Meseriču. Najlepša hvala, gospod komisar, za zelo optimističen povzetek razvoja v Gruziji. E, želel bi si, da je vse e, res. Gruzija je ogromno naredila, dosegla je velik napredek, do, po svoji neodvisnosti in kot so kolegi čisto prav povedali, je eh, Gruzija izvedla ustavne spremembe in tudi eh, mm, spremenila vlado. To ni nekaj, kar je lahko doseči. Na to bi bile lahko ponosne tudi mnoge naše države. Politična stabilnost pa ni nikoli nekaj samoumevnega vedno se je treba aktivno truditi za politično stabilnost in to v vsem, vseh časih. In to pomeni tudi spoštovanje opozicije kot legitimnega tekmeca. Po drugi strani pa mora tudi opozicija razumeti, eh, kaj je demokracija in se na demokratičen način boriti za spremembo vlade. Ena stvar še. Zadnje poročilo iz eh, oktobra, za dne 13. oktobra v bistvu kaže, da obstaja 12-procentna eh, 12% podpora za eh, prorusko stranko v eh, Gruziji in temu se moramo izogniti. Hvala lepa. Gospod Plenković, za dve minuti. Gospod predsednik, najlepša hvala. Gospod Črnecki, Gruzija je prioriteta Evropske unije v okviru sosedske politike in Gruzija je že dokazala, da je predana izvajanju evropskih in proevropskih reform. Po letu 2003 se je eh, ta država zelo preoblikovala, prej je bila eh, sovjetska država, potem je bila pod, eh, pod vplivom Rusije in sedaj je to država, ki zaupa v svojo usmeritev. Prišlo je tudi do ekonomske blokade, potem je prišlo tudi do oboroženih sporov v Južni Osetiji in Abhaziji. Eh, pridružitveni sporazum in sporazum o prosti trgovini bo Gruziji pomagal pri izvajanju reform. Vendar pa je zaskrbljujoče to, kar se sedaj dogaja v zvezi z televizijskimi postajami, zaskrbljujoče tudi pritisk na opozicijo. Eh, bil sem tudi na obisko v Gruziji in takrat smo opozorili sogovornike na eh, fenomen selektivnega pravosodja in pa na problem političnih zapornikov. Eh, zaskrbljujoče pa je še nekaj in sicer situacija, v kateri se naj bi eh, odvijale eh, volitve. Kampanja bi morala biti enakopravna za vse. E, Gruzija je prijateljska država in zato bi želel, da bi izkoristila vse svoje potencijale. Slišali smo, kaj je rekel e, minister za zunanje zadeve in kaj so rekli drugi ministri in upajmo, da bodo te reforme, ki jih e, želijo izvesti, napredovale, da se bo nadaljeval tudi politični dialog in da bo. bo Eh, tudi prišlo do liberalizacije vizumskega režima. Na, na ta način eh, bomo pomagali Gruziji, da postane ena vodilnih držav v vzhodnem partnerstvu. Hvala. Kati Piri. Kati Piri, dve minuti. Hvala lepa. Predsednik, e, Gruzija je v mnogih pogledih zgodba uspeha. To je edina država v regiji, ki je uspel miren prehod od ene vlade do druge. In e, to so e, izvedli za volitvami, ne pa preko ulice. To je tudi edina država, ki je jasno povedala, da želi tesnejše povezave z EU. Pridružitveni sporazum je temelj za to pravna država, svoboda medijev in človekove pravice so temeljne vrednote. In zato je bistveno, da je tudi percepcija političnega omenašanja v sodni proces nekaj, čemor se, eh, eh, če se je treba izogibati v vsakem trenutku. In Poleg tega je zaskrbljujoče še nekaj, kako Šakašvili, bivši predsednik, sedaj poskuša ta primer instrumentalizirati za to, da bi prišlo do nemirov. In nemiri so zadnja stvar, ki jo Gruzici potrebujejo. Gruzija mora izvesti reforme. Poleg tega je okoli te države veliko nestabilnosti, zato si ne more privoščiti notranjih delitev. E, trendi so eksterni, tri leta po demokratični spremembi vlade je sedaj nastopil trenutek, da se politične sile v državi združijo. Pomembni so otipljivi rezultati in tak, eh, tak otipljiv rezultat eh, bi bila pa lahko tudi odprava vizonske obveznosti za gruzijske državljane. Vendar pa bo težko te cilje doseči, če se bo politično rivalstvo nadaljevalo. Ali problemi v Gruziji še obstajajo? Seveda eh, naj omenim samo njeno. Eh, zmagovalec dobi vse, to še vedno vsi verjamejo. Potem najpomembnejši politični akter v Gruziji ni nikomor odgovoren. In potem se pojavljajo eh, določene skupine, za katere se ne ve, kdo jih financira. Prepričana pa sem, da če se bodo vse politične sile v državi res potrudile, se bodo potrebne reforme, ki so se že, na, eh, že začele v prejšnjem obdobju, lahko nadaljevale in da bo lahko zacvetelo tudi sodelovanje z EU. Hvala lepa. Gospa Agnieszka Kozlovska Rajevič za dve minuti. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gruzija izmed vseh eh, držav vzhodnega partnerstva najhitreje razvija načela transparentnosti, pluralnosti in demokratičnosti. Gruzija se je izboljšala na vseh lestvicah, tako kar zadeva svoboda medijev, eh, državljanske pravice, eh, in tako naprej. Prav tako je dejstvo, da je prodemokratični in pro, eh, evropski eh, ustroj lahko tudi predmet eh, napada strani proti evropskih sil. Ne gre toliko za eh, napačne politične usmeritve, ampak za napake dosedanje nomenklature. Prav tako se dogaja to, da prihaja do številnih težav z opozicijskimi mediji, kot je ustavi 2. Kar pa zadeva Abhazijo in Južno Osetijo, ti dogodki seveda zbujajo nelagodje in eh, vprašanje je, ali bo Gruzija uspela razvijati svoje gospodarstvo v zastavljenem tempu. Treba izpostaviti vprašanje vizumov, kar so že eh, začeli obravnavati pristojni organi v EU in v Gruziji. In to bi bilo vsekakor koristno za obe strani imele z političnih, ampak tudi z ekonomskih vidikov, tudi z vidika brodskega procesa, ki ga Gruzija vzorno uvaja. Gruzija potrebuje tudi več aktivnosti, eh, kar zdaj Evropske unije na medijskem in eh, medijskem področju in področju odnosov z javnostmi. Treba je sodelovati bolje z medijskimi eh, hišami, z hm, novinarji, da bodo politiki in voljivci lahko svoje mnenje oblikovali na podlagi svobodno izraženih eh, dejstev in mnen. Vprašanje komisarju pa je, kako bomo postopali v vizumskem postopku, ali obstaja kakšna možnost za skorajšnji pozitivni učinek in ali bodo tudi ustrezni medijski ukrepi v Gruziji k malo vidni. Hvala, gospod poslanka. Sedaj na. Zdaj prehajamo na prosto razpravo najprej besedo dobi nekdanji minister, poslanec Edvard Kuka. Hvala lepa. V kontekstu trenutne evropske sosedske politike bi želel jasno povedati naslednje. Tiste države, ki želijo vzpostaviti globlje odnose z EU eh, e zaslužijo našo podporo. Istočasno pa mora biti jasno, da morajo te države doseči določene standarde. Gruzija je ena od držav, ki je pokazala svojo eh, privrženost evropski poti preko eh, političnega pridruževanja in ekonomske integracije. Gruzija si zasluži našo podporo. Eh, pri nadaljem razvoju svojih odnosov z EU in pri eh, uveljavljanju svoje teritorijalne integritete. Eh, morali bi narediti več za integracijo energetskega trga preko energetske skupnosti. Poleg tega bi želel pozvati eh, gruzijske politične voditelje, da se v parlamentu borijo, da svoje politične eh, boje bijajo v parlamentu in da eh, se ne obnašajo tako, kot so se zadaj. Morajo biti jasna pravila in mora prevladati pravna država. Hvala lepa, gospod Lotis Marjas. Paraka. Predre najlepša hvala gospod predsedujoči odnos med eu eh, e in gruzijo je zelo pomemben gruzija je zelo pomemben dejavnik za varnost eh, regije to je zelo pomembna država tudi v okviru vzhodnega sosedstva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 Gruzija mora tu ostati mm, na nek način nedotaknjena, neutralna in mora suvereno odločati o svojih odločitvah. To velja tudi za človekove pravice in pravno državo. Na ta način bomo lahko politične razmere v Gruziji zabeležili kot eh, pozitivno razvijajoče se. Vse pravice torej morajo ostati

Gruzija je država z bogato zgodovino, z bogato kulturo in nobenega dvoma ni, da je del evropske zgodovine. In pred enim letom je praznovala obletnico podpisa pridružitvenega sporazuma. 69 odstotkov prebivalstva podpira pridružitveni sporazum. Eh, obstaja tudi konsens o članstvu te države v NATO. Mnogo let je bila Gruzija del Sovjetske zveze, sedaj pa skuša ustvariti svojo evropsko identiteto. Tudi sam eh, prihajam iz bivše eh, socialistične države in zato vem, s čim se soočajo mladi eh, Gruzici. Ne moremo vsega sprejeti, ampak moramo ustrajati na tem, da vse strani spoštujejo Eh, pravno državo in pa svobodo medijev. Groz, Gruzija potrebuje našo podporo, tako da bo lahko nadaljevala po evropski poti. Uh, uh, Gospod Šoltes. Hvala <clears throat> za besedo. Torej, veliko smo slišali pozitivnih misli in besed o Gruziji danes. Vprašanje uh, je seveda, kaj je Eh, tisto kar je res realno in eh, podatki o napredku eh, informacije o državi ki je lahko primer drugim. seveda je zelo pomembno kako merimo ta napredek kako merimo učinke tega napredka kakšni so ti kriteriji in ravno zato sem tudi prosil za besedo ker se mi zdi pomembno da pri tem tudi evropska komisija in tudi evropski parlament sodeluje z inštitucijo ki je tukaj prek pasarele s svetom evrope council of europe ki ima veliko vlogo pri oceni stanja človekovih pravic in demokracije stanja na področju pravosodja eh, svobode medijev svobode izražanja in včasih se mi zdi da je potrebno da bi komisija in svet evrope še bolj sodelovala ravno pri teh temeljnih standardih kot so človekove pravice in oceni o napredku ker vemo da svet evrope ima tudi že izdelane standarde.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 To je bila demokratična izkušnja in Gruzija je pokazala, da se trudi za tranzicijo. To je država, ki je ključna zaveznica in partnerica Evrope v, za Kaukazijo. Zato pozdravljam reforme, ki se izvajajo v tej državi. Te reforme bi se morale nadaljevati več političnega pritiska bi bilo včasih eh, treba. Hvala lepa, gospod Polčak. Sedaj v imenu Evropske komisije, gospod Kristos Stilianides, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot sem že rekel v svojem uvodnem nagovoru, zelo pozorno spremljamo spoštovanje naših skupnih vrednot. To počnemo kot partnerji skupaj za Gruzijo. Prepričani smo, da, je močne, da bomo na ta način okrepili demokracijo in pravno državo, vladavino prava in zagotovili tudi transparentno in stabilno Gruzijo. To je v našem skupnem interesu. To je tudi v skladu s prioritetami, ki so opredeljene v pregledu ERP. Eh, e Podpredsednica je bila vesela konstruktivnega odnosa vlade in pa parlamenta. Vendar pa se vsi zavedamo, da je treba še naprej nadaljevati z reformami. Ravno tako je potrebno zagotoviti pogoje za kampanje, za predvolilne kampanje za volitve, ki bodo naslednje leto. Kar pa zadeva liberalizacijo vizumov, nekaj vprašanj je bilo postavljeno v zvezi s tem. Ta postopek je odvisen od evalvacij, ki so bile izvedene septembra in oktobra. Te ocene so bile narejene na podlagi informacij eh, gruzijskih oblasti. Poročilo bo pripravljeno decembra, potem bo komisija lahko predstavila tudi zakonodajni predlog, s katerim se bo odpravila vizumska obveznost. potem bo moral ustrezno odločitev sprejeti Evropski parlament in pa tudi eh, svet. Vendar pa je težko napovedati, kdaj bo ta predlog sprejet. Za zaključek naj povem, da je pridružitveni sporazum in prostotrgovinski sporazum konkretni način, kako lahko eh, izkoristimo vse potencial naših odnosov. Še povdariti moramo pomen osrednjih reform. Ekonomsko oživljanje, rast, upravljanje, e, sodelovanje na področju transporta, energije in okolja. Ampak smo optimistični. Mi smo politiki in smo v to tudi prepričani. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod komisar, za to.